Otvieram posiedzenie. Zaczynam zasiedanie. Gospa Herzog ima postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, dobro jutro vsem skupaj. Včeraj smo se pogovarjali o proračunu In med razpravo je postalo jasno, da je eh, odbo, eh, torej poročilo odbora ITRE ni prišlo do ustreznih služb. Poročilo je bilo poslano, zato bi bilo treba preveriti, kako je s tem očitno prišlo do nekih napak v postopku. Ne gre za to, kdo je odgovoren in kaj se je zgodilo, ampak najpomembneje je, da naše poročilo, eh, o katerem smo se pogovarjali tudi na trialogu, In je zelo pomembno, ker so velike spremembe, torej pomembno je, da to pride do sveta. Zato sem ga prinesla sedaj s sabo in vas prosim, da ga predate svetu in zagotovite, da bo predlog odbora ITRE, ki je bil izglasovan soglasno, prišel do sveta pravočasno. Najlepša hvala za vašo podporo v tem primeru. Hvala lepa. Storili bomo, kar zahtevate od nas. Vidite, lepo se začenja današnje zasedanje, prav fantastično je. Prva točka na današnjem dnevnem redu je skupna razprava o vrhunskem srečanju skupine G20 in zasedanja Evropskega sveta. Gre za zasedanje 11. in 12. novembra ter za zasedanje uh, imamo izjavi sveta in komisije o zasedanju Evropskega sveta 28. in 29. oktobra. Potem bomo govorili.